primerih kršitev človekovih pravic, demokracija, demokracija in načela pravne države. In prva tovrstna točka je verska svoboda v Pakistanu. Besedo bodo dobili poročevalci in prvi med njimi je gospod Tenak. Za minuto. Um. Hvala, gospod predsedujoča. Pakistan ne zmore razviti trdne demokracije in to resno vpliva, po mojem mnenju, na versko svobodo v tej državi. Različni voditelji so z islamom zatirali manjšine in utemeljili avtokracijo, še posebej vojaško, čeprav vlada si sedaj prizadeva, da bi to popravila. Pakistanska ustava običajno spoštuje versko svobodo, ampak še vedno dovoljuje zakone proti svetoskrunstvu, na podlagi katerih preganja različne verske manjšine. Poudarjanje verske identitete, ki je bila podlaga za utemeljitev Pakistana, se zdi, da spodbuja nestrpnost in celo nasilje nad tistimi, ki so zunaj glavne verske skupnosti. Sporočila sovraštva do Zahoda so ustvarila ozračje, kjer skrajneži zelo dobro uspevajo. To se odraža tudi v Združenem kraljestvu. Teroristi iz Pakistana so ponovno pokazali, kakšni so njihovi nameni, ko so nedavno poskušali izvesti bombni napad v New Yorku. Mislim, da se nič v Pakistanu ne bo spremenilo, dokler država ne bo razvila političnega in izobraževalnega sistema, ki resnično podpira načela verske svobode, strpnosti in enakosti. Hvala. Hvala, sedaj pa gospa Jaten Meki za minuto. Alde, my group welcomes. Hvala lepa. Moja skupina podpira sporočila, ki jih pošilja pakistanska vlada od novembra 2008 v zvezi z versko svobodo. Podpira tudi ministra za versko svobodo in ustanovitev različnih odborov za spodbujanje dvogovora med veroizpovedmi. Ne glede na to, nas čaka še veliko dela, če želimo doseči versko svobodo v Pakistanu. Poročila in raziskave, ki so jih izvedle samostojne agencije, kažejo, da manjšine v Pakistanu nimajo temeljnih civilnih svoboščin in enakih možnosti na delovnih mestih, v izobraževanju in v politični reprezentaciji. Vzroki za to so zelo nejasni in še vedno omogočajo zlorabo, kar vpliva na ljudi vseh veroizpovedi v Pakistanu. Vemo tudi, da se ženske v Pakistanu soočajo z nasiljem doma, fizičnim in psihičnim veliko še moramo storiti. Hvala. Kohola, in naslednja je gospa Korhola, prav tako za minuto. Puhenainen. Pakistanija koskeva päätöslause. Hvala lepa. Predsedujoča, resolucija o Pakistanu je zelo pomembna zaradi določb o svetoskrunstvu. Sedajšnja vlada se je odločila za drugo pot in mi jih želimo spodbujati pri temu, da se zauzemajo za človekove pravice. Um, minister Šabas Bati se je srečal tudi z Evropsko ljudsko stranko in mi ga podpiramo pri vseh reformah, ki jih želi izpeljati. Obstaja pet odstotni prak za manjšine v administraciji, obstaja tudi praznik, ki slavi enakost veroizpovedi in vse, vsa ta prizadevanja moramo podpreti. Potrebno je preprečiti, da bi še naprej v verskih šolah rekrutirali teroriste. Trud za mir je najboljše orožje za boj proti terorizmu in uh, za boj proti razlogom za terorizem. Če bi se to zgodilo, bi to bil zelo velik dosežek. Hvala. Naslednja avtorica je gospod Gringer de Utenberg za minuto. Jako predstavitele vsp... Hvala, gospod predsedujoča. Kot predstavnica skupnosti, ki temelji na strpnosti, vem, da se moramo boriti proti diskriminaciji, ne glede na to, da se to dogaja daleč od meja Evropske unije če bomo prepovedali, da bi verske manjšine sodelovali na volitvah, potem je to diskriminacija. Pakistanska ustava deli državo na dve skupini, muslimane in nemuslimane. Tudi potni listi vključujejo informacije o veroizpovedi zadevnega osebka. diskriminirajo proti različnim skupinam, ki ne morejo ustrezno sodelovati v javnem življenju. Tudi zakone proti svetoskrunstvu, ki vključujejo grožnje z smrtjo, so podobni. Evropska unija mora to umestiti na dnevni red političnega odestovanja. Evropska unija je pred nekaj leti podpisala sporozum o sodelovanju s Pakistanom. 200 milijonov evrov smo namenili temu sporazumu. Zato moramo od Pakistana slišati, da so pripravljeni na sistematične spremembe. Ustava je na vse zadnje končno bila spremenjena in upam, da bodo tudi druge določbe, ki so trenutno diskriminatorne, prav tako malo spremenjene. Hvala sedaj pa gospa Kim Nielsen za minuto in pol. La présidente, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Svoboda veroizpovedi v Pakistanu ni zagotovljena. Leta 2009 smo ugotovili, da je prišlo do večjega števila napadov na verske manjšine, tudi do atentatov. Več kot 80 odstotkov prebivalcev živi pod pragom revščine v tej državi. Vendar to ni edina težava in tudi ni edina kršitev človekovih pravic v Pakistanu. Državljani se ne smejo združevati, civilna družba se ne sme organizirati, ubijajo novinarje, ugrabljajo sindikaliste. Pakistan je sicer partner ZDA v boju proti terorizmu, vendar se v tej državi arbitrarno zapira številne osebe brez kakršnekoli pravne podlage, brez mandata v neprijavljenih krajih, zato ker so osumljeni terorizma. 4600 in še nekaj več zapornikov je bilo zaprtih v letu 2009 v zaporih, kjer ni prostora za več kot 1500 zapornikov. Tudi ženske so žrtve nasilja, posilstev, zažigajo jih in tako naprej. Ne dve minuti, ne dve uri, ampak dva dni bi potrebovala zato da bi naštela vso grije, ki ga doživljajo ženske in deklice v Pakistanu. Zato bi tudi naš parlament moral zagovarjati človekove pravice, svobodo veroizpovedi, pravice žensk in izraziti svoj veto pri sklenitvi sporazuma o ponovnem sprejemu med Evropsko unijo in Pakistanom. S tem bi zagotovili večja jamstva tudi glede samih pogojev za izvajanje vračanje oseb, ki so trenutno zaprti v Afganistanu in Pakistanu. Hvala. Hvala in še zadnja avtorja, gospod Higgin, za minuto in pol. Hvala, gospod predsedojoča. Sem mednarodni socialist in močno zagovarjam pravice vsakega posameznika za svobodo do veroizpovedi in tudi prakticiranja veroizpovedi na podlagi temeljnih človekovih pravic. Ljudje v Pakistanu, še posebej pa verske manjšine, so trenutno ujeti med institucionalnim pobožnjaštvom in talibani. Sveda obstaja veliko nasprotje med desničarskimi skupinami v tem parlamentu, ki pravijo, da si da zagovarjajo pravice v Pakistanu in podpirajo vojno v Afganistanu, ki zelo vpliva na Pakistan in to zelo slabo pokoli civilistov v Afganistanu, ki jih izvajajo NATO-ve sile in dejstvo, da Zahod Pakistan zalaga z orožjem, to sili ljudi, da se predajo skrajnežem. Veliko revščine najdemo tam. Skorumpirana elita v katero spadata vlada in opozicija, ne odgovarjata ljudem. Samostojne organizacije, ki predstavljajo delavce in revne, so kritične do tega. Organizacije imajo tudi po 500 tisoč ljudi in tako poskušajo združiti ljudi vseh veroizpovedi, tudi moške in ženske. To je prihodnost, ki jo mora Pakistan sprejeti. Hvala. Hvala, sedaj po imenu političnih skupin. Najprej bo spregovoril gospod Posel za minuto v imenu EPP. Ja, Gospa predsedujoča, v Pakistanu imamo sicer pomembnega zavesnika, moramo pa z njim postopati previdno. Pakistan ima islamski karakter, ki ga moramo spoštovati. Pakistan je bil ustvarjen na osnovi svoje verske pripadnosti, tako kot Indija na osnovi pripadnosti hinduizmu. In uh, obe državi sta razvili visoko stopnjo tolerance, uh, strpnosti, te je potrebno okrepiti, potrebno je zahtevati spoštovanje do vseh verskih manjšin, tudi do kristijanov. In to že lahko poudarjamo, kajti kdo se pa naj zauzame za kristijane, če ne Evropa. Uh, kontinent, ki je skoraj da sto odstotno krščanskega značaja. E, to je naša jasna zaveza. Hkrati pa moramo tudi jasno povedati, da seveda spoštujemo vodilno vlogo, ki jo Pakistan pogosto konstruktivno odigra v islamskem svetu in kot jo lahko še naprej igra. Hvala. Sedaj pa v imenu skupine Alde, gospa Šalke, za minuto in pol. Hvala, gospa predsedojoča. Zakoni proti svetoskrunstvu, kakor so povdarili že številni kolegice in kolegi, so takšni, da jih skrajneži lahko takoj zlorabijo za to, da izvajo nasilje nad verskimi in neverskimi manjšinami. Mislim, da je svoboda do veroizpovedi pomembna, ampak je tudi svo, svobod, svoboda biti brez vere. Je tudi zelo pomembna. To je družba, kjer se zatira svobodo do izražena zaradi veroizpovedi. Facebook je prepovedan v Pakistanu, in telekomske družbe so vsem ponudnikom spleta naročile, da mora prepovedati dostop do te strani. Karikaturist je pozval ljudi, da narišejo skice preroka Mohameda in to je bilo zelo kontroverzno. Facebook in druge storitve kot je to so zelo pomembna vrata za svet za svet, kajti tako se odpirajo vrata v svet in Pakistanci lahko tako sodelujejo pri izmenjavi mnen, še posebej mladi, kajti oni bi lahko bili razsvetljeni na podlagi interneta, kajti šolski material pogosto vključuje samo enostranski pogled na zgodovino. Karikaturisti, novinari in državljani bi morali imeti možnost, da se prosto izražajo, tudi če se s tem čestim, ko ga užalijo. Seveda pa omejevanja svobode govora ne najdemo samo v Pakistanu, to najdemo tudi v Evropi. Grožnje novinarjem in karikaturistom so vedno pogostejše in to predstavlja grožnjo za našo družbo. Zavarovati moramo tiste, ki se ne cenzurirajo sami. Zato mislim, da bi se morali zauzemati za svobodo do izražanja, ne samo v EU, ampak tudi v Pakistanu pa drugod po svetu. Hvala. E v imenu skupine ECR, gospod Poreba. Hvala, gospa predsedajoča. Volitve leta 2008 so civilno-demokratično oblast vrnile na vrh Pakistana, ampak to še ni stabilno. Več odločitev v zvezi z versko svobodo so sprejeli, ampak to bi morali mi spoštovati, ampak biti do tega tudi kritični. Rezerviranje delovnih mest v javnem sektorju in številni drugi ukrepe, ki so bili sprejeti v tej luči, spodkopavajo stabilnost. Obstajajo tudi jasna pravila v zvezi z manjšinami. Nedavno so krščanski par obsodili na 25 let zapora, ker sta brala Biblijo v severnih vaseh velja šariatsko pravo. Mislim, da bi še naprej morali ščititi človekove pravice v Pakistanu in poskrbeti, da se bo to začelo dogajati čim prej. Hvala. Hvala, gospod Svensson, za minuto in pol. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Strinjam se s tem, kar so povedali prejšnji kolegice in kolegi v zvezi s kršitvami človekovih pravic v Pakistanu še posebej pa želim opozoriti na preganjanje, ki so ga deležni ljudje Amadija. Hladnokrvno se jih ubija, diskriminira proti njim na vseh ravneh družbe. To traja še danes, ne glede na to, da so zdajšnja vlada, pa tudi prejšnja vlada obljubile izboljšanja na tem področju, vendar teh izboljšav še ni, preganjanja se nadaljujejo. Mislim, da je sedaj zadnji čas, da mednarodna skupnost skupaj z Evropsko unijo to spozna in posreduje, da preprečijo napade, ki jih stalno izvajajo proti tem ljudem v Pakistanu. Hvala. Sej. Hvala. Sedaj po imenu skupine EFD, gospod Belder, za dve minute in pol. Hvala, mevrouw de voorzitter. Hvala lepa, gospod predsedojoča. Z ustanovitvijo Pakistana je ustanovitelj Pakistana povedal, da je glavno načelo države to, da so vsi držav, državljani enaki. Ampak to danes ne velja. Veliko kristijanov se ustrahuje in živijo v zelo težavnih okoliščinah, tako v mestih kot tudi na podeželju. Pravni sistem v Pakistanu ohranja trenutno slabo stanje, gre za islamizacijo družbe od konca 70-ih let prejšnjega stoletja in to je v bistvu oslabilo pravno stanje, pravni položaj kristijanov v Pakistanu. Imamo tudi zakonodajo proti svetoskrunstvu, ki je bila sprejeta na koncu 80-ih let prejšnjega stoletja. To ustvari veliko težav, veliko problemov za ne muslimanske skupnosti. Zelo nevarno pa je tudi to, da ti zakoni lahko pomenijo doživljenske zaporne kazni za kristijane, morda celo smrtne kazni. Na podlagi pričanja muslimana lahko ubijajo kristijana. To je nekaj, kar ustvarja ozračje negotovosti, živčnosti in nestrpnosti. Številni ljudje so v zaporu brez možnosti, da bi se branili. Zato želimo zagotoviti, da bodo pakistanske oblasti odstranile in umaknile to vrstne oblike diskriminacije. Hvala sedaj pa govorniki v lastnem imenu. Prva je gospod Andrikijene za minuto. Hvala. Ustava Pakistana razlikuje med muslimani in nemuslimani. S tem omogoča diskriminacijo na podlagi veroizpovedi. V tem kontekstu moramo opomniti, da je decembra 2009 predsednik Zardari ponovil zavezo pakistanske ljudske stranke, da bodo zavarovali manjšinske pravice. Vendar poročila in raziskave, ki jih izvajajo samostojne agencije, kažejo, da manjšine v Pakistanu nimajo enakih možnosti in civilnih svoboščin na področju delovnih mest, reprezentacije in tako naprej. Kar zadeva versko svobodo v Pakistanu, velja enako. Ne bom se spuščala v podrobnosti, vendar stanje je kontroverzno in je vzrok za veliko pomislekov. Povdariti pa želim tudi nasprotje med zavezo pakistanske vlade do svobode do veroizpovedi in njihovim prizadevanjem, da se borijo proti svetoskrunstvu. V tem kontekstu želim opomniti na sklep sveta EU 16. novembra 2009 v zvezi z človekovimi pravicami in na koncept defamacije vere. Hvala. Hvala. Naj vas spomnim na to, da nam nekoliko primankuje časa in vsakdo, ki bo, pris, ki bo presegel čas, bo vzel čas tistim, ki bi želeli spregovoriti v postopku Catch the Eye. Sedaj pa gospod Črnecki, predsedujoča, kolegi in kolegice. Američani pravijo, da ni nič takega kot zastojn kosilo. ne moremo državam pomagati za nič. Ne moremo državam preprosto dati 200 milijonov evrov in ne pričakovati nič v zameno. Dajmo vsaj nekaj zahtevati. Naj te države spoštuje vse tiste minimalne standarde, ki se nam zdijo moralna načela, ki določajo naše vedenje. V Pakistanu se že leta preganja nemuslimane, tudi kristijane. In eh, to, je, to so razmere, ki so popolnoma nespremljive. Pogosto govorimo o manjšinah, bodi si verskih ali drugačnih, in v Evropi in druge. Dajmo se sedaj postaviti za krščanske manjšine v Pakistanu. Seveda to ni edini problem v Pakistanu, ki se izrablja v namene politike eh, ali pa slabi stabilnost eh, države. Gospod Sogor. V Pakistanu obstaja ta dva problema oziroma dva vidika. Po eni strani je Pakistan naš strateški partner pri boju proti terorizmu, zato moramo uh, imeti dobro dosto z njim, zato zaščitimo evropske državljane. Po drugi strani pa ima Pakistan drugačen odnos do, uh, eti, do etničnih in pa verskih manjšin, kakor je to običajno v Evropi ali drugih razvitih demokracijah. Evropa si ne more zatiskati oči, če so v drugih državah človekove pravice grobo kršen, kršene. Zato moramo izraziti naše pomisleke tudi, če gre za naše strateške partnerje. Evropska unija bo verodostojna samo, če bo tudi tretje države poklicala k odgovornosti. Eh, samo, če bo zahtevala, da tudi te rešijo svoje etnične in pa verske probleme jasno mora biti, da je ena izmed glavnih vrednot Evropske unije ta, da zaščiti verske in etnične manjšine. In eh, seveda mora Evropska unija tudi v prvi vrsti sama te vrednote spoštovati. Samo na to bomo lahko tudi naše partnerje poklicali na odgovornost. Hvala lepa. Gospod Zjobro je naslednji za eno minuto. Gospe in gospodje predsedujoča. Vemo, da je Pakistan vključen v mednarodni boj proti terorizmu, ampak to ne sme zasenčiti drugih velikih problemov v državi. Namreč hude kršitve pravic manjšin, zlasti verskih in narodnih manjšin. Redno slišimo o napadih oziroma celo umorih kristijanov, ki se jih, ljudi, ki se jih živo zažiga, samo zato, ker so kristijani, tudi ženske in otroke. Zakaj se to dogaja v državi, ki igra tako pomembno vlogo pri boju proti terorizmu? To se dogaja zato, ker so oblasti v Pakistanu prispevale k trenutnem vzdušju v državi. Naprimer, njihova zakonodaja o svetoskrunstvu ali pa dejstvo, da so njihove vojaške sile disfunkcionalne. Vse to so problemi, glede katerih moramo zazeti močna stališča. Gospod Kaste. Hvala lepa. Po svetu je približno 75 do 80 uh, eh, vseh versko preganjanih manjšin kristijanov. Eh, Evropa se bori za človekove pravice po vsem svetu in meni se zdi zrasti svoboda veroizpovedi centralna tema naše politike človekovih pravic. Zato obžalujem, da želi levica v Evropi zamočati to usodo kristijanov. Uh, hkrati pa, se vesel, pa sem vesel, da smo danes prejeli resolucijo o eh, Pakistanu. V Pakistanu je približno 95 odstotkov muslimanov, 3 odstotke kristijanov in 2 odstotka hindujcev. In želim opozoriti na težko usodo krščanskih manjšin, ki se jih vedno zasleduje in in napada. Mislim, da bi morali v naši razvojni politiki in pri našem gospodarskem in pa trgovinskem sodelovanju v prihodnosti uvesti kriterij, da je potrebno to, ta problem odpraviti in v skrajnem primeru moramo razmisliti tudi o sankcijah. Hvala lepa, sedaj pa postopek Catch the Eye. Imela sem več prošen za govor, kot jih bo možno sprejeti. Uh, lahko dovoljena bi nam bilo imeti samo dve minuti, ampak do, dopustila bom štiri minute. Eh, prvi bo spregovoril gospod Galer. Hvala, predsedujoča. Pri vsaki državi moramo upoštevati tudi to, kakšen je izvor te države in ali je pravilen razvoj človeških pravic in pa eh, demokracije. Kot opazovalec volitev pred dvema letoma sem podal Pakistanu veliko priporočil in vesel sem, da je država marsikatere začela izvajati, naprimer ratifikacija mednarodnega pakta o, držav, eh, o mm, civilnih in pa političnih pravicah. In eh, med drugim je v postopku ratifikacije tudi konvencija o mučenju. Dobro je, da ima sedaj Pakistan ministra, ki se ukvarja z vprašanjem eh, pravic manjšin in ki skuša odpraviti diskriminacijo na tem področju. Omenjeni so bili tudi uh, Ahmadi, Eh, moje priporočilo je bilo, da jih iz posameznega seznama za volitve uvrstijo na splošen seznam za volitve. To bi bil še en korak naprej k koncu diskriminacije. Hvala, sedaj pa gospa Hautala. Mies. Eh, haluaisin todeta, että minäkin tapasin vähemmistöministerin. Hvala lepa. Eh, tudi sama sem se ta teden srečala z ministrom za manjšinska vprašanja in vesela sem, da skuša najti spravo nad posameznimi skupinami, posameznimi manjšinami, ampak tudi on mi ni mogel odgovoriti na vprašanje, zakaj Pakistan v okviru Združenih narodov in njegovega sveta za človekove pravice ne zagovarja uh, takšnih uh, človekovih pravic, ki bi omogočale tudi svobodo veroizpovedi in to kljub prisotnosti drugih eh, muslimanskih držav. To bi pomenilo zbližanje med, posamezno, med posameznimi verskimi skupinami. Moramo poskrbeti za to, da bodo no, na novo sprejeti zakone in pravila tudi uresničena. Hvala lepa, gospod Kurski je naslednji dinamična. Eh, gospe in gospodje, razmere v Pakistanu se nenehno spreminjajo in zato moramo razvoj dogodkov natančno zasledovati. Dobro je, da vlada sprejema ukrepe za zaščito manjšin, naprimer petodstotni prak eh, v javni administraciji. Dobro je tudi to, da so, da je oblast rekla, da bo rezervirala nekaj sedežev v zgornjem domu parlamenta za ženske in pa za manjšine, ampak še veliko je potrebno narediti. Naprimer na področju zakona o svetoskrunstvu, potem pogosto se uporablja tudi smrtna kazen, cenzura, eh, prega, preganjanje in pa ubijanje pripadnikov manjšin. Pakistanski zakonik, kazenski zakonit mora biti spremenjen, kaj ti smrtna kazen velja tudi za tiste, ki so obdoženi svetoskrunstva. V 20. stoletju ne smemo, v 21. stoletju ne smemo dovoliti, da bi se kaj takega dogajalo. Gospa Basesko. Hvala lepa, gospa predsedujoča. V devetih letih vojaške diktature so leta 2008 organizirali demokratične volitve in s tem se je tudi sprožil demokratični proces v Pakistanu. Nažalost je pa nekaj tednov po volitvah bila ubita Benazir Buto. Volitve so zmagale, na volitvah so zmagale sile, ki jih je zastopala tudi gospa Buto. Trenutna vlada je začela izvajati reforme, sprejemati pozitivne ukrepe, spodbujajo tudi medkulturni dialog, vzpostavili so kvoto petih odstotkov mest v javnem sektorju za manjšine. Mislim, da bi morali pozdraviti predanost pakistanske vlade, zato ker so sedeže v senatu namenili tudi za pripadnike manjšin. Dobro bi bilo, da podpremo tudi boj Pakistana proti terorizmu. Hvala. Zaj, a... Hvala in opravičujem se tistim, ki ne morejo spregovoriti. Sedaj pa dajmo besedo komisarju. Gospa predsedujoča, gospe in gospodje, Evropska unija spremlja položaj verskih manjšin v Pakistanu. Pakistanska ustava priznava svobodo veroizpovedi. Država je tista, ki mora zavarovati pravice manjšin. Pakistan je v zadnjem obdobju dosegel velik napredek. Sprejeli so ustavo, v kateri so okrepili tudi vlogo izvoljene skupščine. Dosežen je bil napredek na področju človekovih pravic. Vzpostavljeno je bilo tudi Ministrstvo za človekove pravice in za manjšine. Trenutno oblikujejo nacionalno konvencijo o človekovih pravicah. Vendar je Pakistan ratificiral tudi mednarodni pakt o civilnih in političnih pravicah in konvencijo proti mučenju in drugim grozovitim ravnanjem. Vse to seveda predstavlja korak v pravo smer pod pogojem, da bodo te instrumente tudi učinkovito izvajali. Pakistan mora podvojiti svoja prizadevanja, če želi bolje vključiti verske manjšine, tudi krščansko manjšino, v samo družbo ter gospodarske in politične strukture. Mednarodni sloves Pakistana je bil okrnjen zaradi incidentov, kot je naprimer tisti, ki se je zgodil nedavno, ko so pet kristijanov živih zažgali med napadi ekstremistov na crkv in napade na domove. Tudi ahmadijski muslimani doživljajo diskriminacijo. Evropska unija je ustrajno posegala po političnem dialogu s Pakistanom, zato da bi rešili vprašanja povezana s človekovimi pravicami. Sprejeli smo tudi kar nekaj političnih in diplomatskih ukrepov. Od leta 2007 je vzpostavljen dialog o vprašanju človekovih pravic. V okviru tega dialoga govorimo tudi o upravljanju in človekovih pravicah. Evropska unija je vedno ustrajala na tem, da se spoštujejo pravice posameznikov in manjšin. V okviru tega dialoga o človekovih pravicah je Evropska unija tudi redno izpostavljala vprašanje izvajanja zakonov o svetoskrunstvu. O tem smo se pogovarjali s pakistansko vlado. Pogosto so obtoženi muslimani ampak zavedam se, da je zakon o svetoskrunstvu pogosto bil izvajan tudi z opr verske manjšine, da je prišlo do lažnih obtožb za to, da so se poravnali osebni računi. Na zadnjem zasedanju mešane komisije 25. marca leta 2010 so obravnavali človekove pravice in migracije ob tej priliki smo izpostavili tudi vprašanje verskih manjšin v Pakistanu. Izpostavili smo tudi pomisleke Pakistana glede pravic manjšin v Evropski uniji. Evropska unija bo izpostavila ta vprašanja tudi na naslednjem vrhu s Pakistanom 4. junija letos. Velik del pakistanskega prebivalstva nima dostopa do izobraževanja in do temeljnih socialnih storitev. Evropska komisija daje prednost temu, da se izboljša dostop do izobraževanja tudi v okviru nacionalne izobraževalne politike. Upam, da bomo v srednjeročnem obdobju bili bolj uspešni tudi pri zagotavljanju spoštovanja verske izpovedi. Hvala. Uh, Hvala, komisar. Dobili smo sedem pobud za resolucije. Eh, razprava je sedaj končana in eh, glasovali bomo po zaključku razprave. Naslednja točka na dnevnem redu.